Dober dan. Pozdravljam vas na zasedanju odbora za nadzor proračuna. Nadaljevali bomo z posvetovanjem od včeraj. Smo na 46. točki dnevnega reda. Gre za razrešnico za leto 2016, za splošni proračun in za posebne uh, agencije gospodu Celerju, kar takoj dajem besedo, še prej pa hvala vsem, ki ste prišli sploh sem. Hvala, gospa predsedajoča. So, eh. Vaš uvod je bil hitrejši kot eh, prvo zaslišanje na policijski postaji. No, naj se lotim tega poročila ki je na koncu izpadlo zelo obsežno, veliko, ampak sam bom poskušal povdariti predvsem, kaj so politične prioritete oziroma prednostne naloge. Kajti gre za proces, ki traja že od septembra lani in v njem smo imeli možnost v javnih razpravah z generalnimi direktori, komisarji, zlasti komisarjem Oettingerjem, že rekli marsikatero besedo o tem. Vnaprej gre za razrešnico komisiji za leto 2016. Ne vem, ali se sploh še kdo spomni na leto 2016, kajti sedaj smo že v letu 2018. In zato bi najprej rekel, da bi morda cel proces dejanja razrešnic lahko malce pospešili, da ne bo vse skupaj potekalo s takšno zamudo. Morda bi bilo o tem treba razmisliti. Seveda se zlasti zahvaljujem Evropskemu računskemu sodišču, predsedniku Karlu eh, Hansu Leneju in generalnemu direktorju Lazaru, kot tudi drugim osebam v računskem sodišču za odlično sodelovanje tudi pri komisiji se zahvaljujem, zlasti pa se zahvaljujem tistim, ki so imeli glavno breme dela, gospoda Ellerson in Götz iz sekretarijata našega odbora, potem gospod Balašehi iz moje politične skupine, asistentu Lukasu Reicherju bi se tudi zahvalil, brez njega ne bi mogel upraviti tega dela. Torej toliko za uvod. Zakaj gre? predvsem za, v letu 2016. Eden naših predlogov in pobud je nekaj, kar je treba ponoviti. Politične cilje je treba povezati s političnimi cikli komisije z mandatom eh, Evropskega parlamenta. To je treba nekoliko bolj uskladiti. Najprej smo imeli politične prioritete za deset let, za sedem let, za pet let in v takšnem časovnem obdobju se marsikaj spremeni. Postavljajo se nove prioritete in proračunski cikl ter mandat se spreminja. In mislim, da bi bilo to treba bolje uskladiti tudi časovno. Na ta način bomo dosegli več transparentnosti in fleksibilnosti. Potem umestni pregled sedanjega in preteklih finančnih in računskih, poračunskih obdobij, je smiselno, če dobim, bi dobili podatke, ki so čim bolj ažurni. Kar zadeva samo vsebino posameznih politik, naj rečem tole. Ukvarjali smo se z novimi elementi v kmetijski politiki, recimo ozelenitev ali Greening je tukaj bila v spredju, pa tudi programe za mlade kmete. Tukaj ciljev nismo dosegli, no tem kasneje več podrobno. Potem še nekaj, s čemer se moramo ukvarjati, to je hitro izvajanje programov iz kohezijske politike, tako da plačila potekajo čim hitreje in izvajanje lahko poteka ažurno. Lans, konec lanskega leta smo dobili šele podatke za predhodno obdobje, to je en plus štiri pravilo namesto en plus dva. In to pomeni, da smo se ukvarjali s projekti in programi z veliko zamudo in z novo programsko, z novim programskim obdobjem smo pravzaprav stežka začeli. Kaj je nevarnost tega? Gre za to, da bo treba plačila prenašati v naslednje obdobje. No, v preteklosti je tega bilo kar nekaj in zna se zgoditi, da bo ta problem še bolj akuten. Zato je treba nekoliko bolj uskladiti novo proračunsko obdobje s programi pospeševanja in spodbud. Parlament je že zahteval od generalnega direktorata, da pripravi specifična priporočila za posamezne politike čim prej in nam jih tudi čim prej predstavi. Kar zadeva transparentnost financiranja migracijske politike, to je relativno novejši izziv, ki se je pojavil v okviru večletnega finančnega načrta. No, tukaj mislimo, da je treba izboljšati preglednost, transparentnost. Tukaj gre za velik izziv, s katerim se je relativno kratkem času soočila Evropska unija. In zato je treba razviti metode in postopke, s katerimi bomo bolje se odzvali lahko na takšne nove izzive. In tudi računsko sodišče je v letnem poročilu za leto 2016 postavilo zahtevo, ki jo podpiramo tudi mi v zvezi s tem. Gre za zahtevo glede finančnega načrtovanja v prihodnosti in izzivi migracijske politike, mislim, da bodo še vedno pred nami. Zato bo treba posebno proračunsko vrstico ali poseben proračunski razdelek eh, pripraviti za to politiko. V sedanjem obdobju je bilo treba vzeti sredstva iz drugih proračunskih eh, postavk. Potem se zastavlja vprašanje upravljanja in pristojbin v zvezi s finančnimi inštrumenti. Naprimer pri EEB pavšali, ki se tukaj uporabljajo, so po našem mnenju previsoki. Prvotno je, so ta sredstva bila namenjena drugim eh, vidikom, ne pa za financiranje upravljanja partnerskih organizacij, ki se ukvarjajo z izvanjem programov. In pospešiti je, kot sem že rekel, postopka podanja razrešnice. To bi morala potekati na podlagi formule N plus 1. To je zahteva, ki bi jo morali postaviti. Zelo nakratko sem sedaj to opisal. Še posebej bi se želel zahvaliti kolegicam in kolegom, poročevalcem v Senci, s katerimi sem se posvetoval, ki so mi posredovali pomembne podatke. Veselim se razprave in veselim se priprave zadnje različice do končnega poročila. Torej, hvala. Hvala. Poročevalcem v senci bom dala besedo, če so prisotni. Matina Glabajova. Hvala, predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Najprej naj pohvalim gospoda Celerja za zelo dobro in celovito predstavitev tega osnutka poročila. To je dobra podlaga ne samo za nas kot poročevalce v senci, temveč tudi za cel odbor, ko gre za delo v prihodnosti. Zlasti hvala tisto, kar zadeva rezultate, ki smo jih dosegli s proračunom Evropske unije. Želela bi povdariti, kako pomembno je izboljšati kakovost podatkov o doseženih rezultatih, tako manji DAS podatki so to. Komisarja bi vprašala, glede na to, da je kakovost podatkov zelo pomembna, v kolikšni meri se zavezuje komisija eh, k izboljšanju teh eh, kakovosti podatkov v svojih poročilih. To bi namreč nam koristilo. In na koncu vesela sem bila, ko sem ta teden slišala, da je treba enotnost evropskega proračuna okrepiti, tako da lahko bolje izvajamo tiste politike, ki jih posamezne države članice ne morejo. Potem tudi eh, čisti prispevki posameznih držav članic, eh, dodani vrednosti Evropske unije so nekaj, kar moramo bolj povdariti. Evropski proračun je treba pripraviti glede na politične cilje v okviru večletnega finančnega okvira. Morda je to nekaj, o čemer bi se morali več pogovarjati, morda bi komisija povedala, kakšne so nauki, ki se jih je naučila iz sedanjega obdobja, da ne bo ponavljala napak kakšne so namere komisije za to, da bi spremenili tako imano percepcijo Bruslja in Evropske unije v očeh naših državljanov. To je namreč največji izziv, po mojem mnenju, v prihodnih nekaj mesecih. Hvala eh, tudi gospodu Celeri še enkrat za poročilo. Kolega Tarand. Hvala, gospa predsedujoča. Poročevalec je seveda opravil ogromno delo pri pripravi predloga za razrešnico komisije. Sam bi povdaril predvsem naslednje. Poročilo jasno kaže, kakšna je razlika med ocenjeno stopnjo napake, ki jo je pri predstavilo uh, računsko sodišče in dejansko stopnjo napake, pri proračunu komisije. Čeprav mislim, da metoda, ki je zasnovana na eh, stopni napake, ni morda najboljši primer ali podlaga za to, da ugotavljamo, kako učinkovito so se sredstva porabila. Treba bo bolj razmisliti o tem, kako evropski denar trošimo, tako da bo bolje vse moč organizirati v prihodnosti. Poročilo je kritično, ko gre za vse večje zamude pri plačilih. Gre za neke vrste dolg iz evropskega proračuna, o katerem tukaj govorimo, zato je treba tukaj bolje uporabljati vse finančne inštrumente, ki so nam na voljo. In zato ima poročevalec prav, ko poziva vse k bolj razvoju boljših metod nadzora. Gre pravzaprav za majhen znesek, o katerem bom sedaj spregovoril, ampak podaljšanje moratorija je nekaj, s čimer bi se komisija morala malce pozabavati. Mi imamo mnenja odborov za etiko, in ta mnenja bi morala biti dostopna javnosti. Posebni svetovalci komisije se vrtijo okoli komisarjev in komisark. Seveda imajo komisarji in komisarke visoko stopnjo diskrecijske pravice pri najemanju um, svojih svetovalcev, ki seveda samo določeno obdobje preživijo kot svetovalci v komisiji, sicer pa delajo v zasebnem sektorju. In mislim, da bo morala komisija bolj natančno tukaj proučiti potencijalne možnosti na skrižja interesov teh ljudi. Ne sme prepuščati tega samo svetovalcem, ki imajo neomejen dostop do komisije, določeno časovno obdobje, potem pa so, se vrnejo ali pa uh, pridejo zlasti iz zasebnega sektorja. Posebni svetovalci zelo enostavno prehajajo iz zasebnega sektorja v funkcijo svetovalca komisije in obratno. Zdi se mi, da to ni primerno in zato je te zadeve treba bolje nadzorovati. Še enkrat bi se zahvalil poročevalcu, pa tudi komisiji kajti večino denarja komisija kar dobro porabila. Hvala. Še dva kolega Pirinski sta na seznamu. Najprej kolega Pirinski. Hvala, gospa predsednica. Tudi sam, tako kot drugi, bi želel čestitati kolegi Celerju za zelo obsežno in poglobljeno poročilo, ki ga je pripravil. Mislim, da je dobro argumentirano. Treba je natančno proučiti izkušnje iz leta 2016 in vprašanje si moramo zastaviti, kakšni so nauki, ki jih lahko uh, opišemo na podlagi teh izkušenj iz leta 2016. Vesel sem, da se je v svoji predstavitvi osredotočil na porabo sredstev v okviru kohezijskih skladov. Pri tem je poudaril zlasti zamude pri plačilih, potem ponovno nevarnost, da bo prišlo do obveznosti za plačila, eh, ki se bodo prenašale iz enega programskega obdobja v drugo. In gospa predsednica, mislim, da je ravno ta trenutek pravi, da se osredotočimo na ta kompleks vprašanj. Konec koncev se bližamo začetku razmisleka o naslednjem programskem obdobju. Komisija na tem eh, programskem obdobju že dela in sam bi želel zastaviti s tem v zvezi naslednje vprašanje. V tem programskem obdobju je komisija menila, da hoče zagotoviti visoko kakovost projektov, eh, partnerskih sporazumov in zato je proučevala najprej osnutke partnerskih sporazumov, jih pošiljala državam članicam, te so jih vrnile nazaj komisiji in tako naprej. In ponovno imamo sedaj ex ante pogojevanja vključena v tem programskem obdobju. Mislim, da moramo tukaj najti boljše ravnotežje. Med tem, da bomo ex ante zagotovili odobritev primernih projektov na eni strani in na drugi strani ekonomično in pravočasno porabo sredstev. To je želja vseh. In mislim, gospa predsednica, da bi morali na to gledati s stališča temeljnega izziva, s katerim se soočamo, ko gre za evropski projekt, namreč neenotnosti eh, oziroma, oprostite, neenakosti. V tem obdobju je bilo veliko neenakosti, tako na socialnem kot teritorijalnem področju. In treba je dobro razmisliti, kako bolje najti neko ravnotežje med tem, da smo previdni pri programiranju in odobritvi programov na eni strani, in drugi strani dobivanjem, doseganjem čim boljšega rezultata čim prej. Tukaj smo lahko zelo previdni na začetku, se prepričamo, da je vse v redu, potem pa je lahko začnemo delati. To je en pristop. Drugi pristop, ki je tudi zelo izčrpen, pa se osredotoča na krajše obdobje, vendar upošteva tudi sankcioniranje slabih praks komisija verjetno razmišlja o teh vprašanjih. In gospod Celer, mislim, da ste v svojem poročilu nasplošno dobro ocenili ex ante postopek. Ampak sam se sprašujem, ali se moramo zadovoljiti z to prakso tudi v prihodnosti. Morda bi se morali vprašati, kje je ex ante eh, najboljša metoda glede na rezultate, ki smo jih dosegli do sedaj. Vesel sem, da je komisar Oettinger z nami in upam, da bo to tudi ena od tem, o katerih bomo razpravljali v okviru razprave o raznešnici. Hvala. Hvala tudi sama, sem se postavila na seznam govornikov. Na začetku mislim, da eh, poročilo dobro pokriva naše delo tisto, s čimer smo se ukvarjali v preteklosti, pa tudi pomembne misije, ki smo jih imeli na Polsko in na, v Mačarsko, tudi Grčija je vključena, to je dobro. Ampak želela bi v zvezi s tem nekaj reči o Grčiji. Pred nekaj tedni sem bila tam. Tam imamo 81 prioritetnih projektov iz strukturnih skladov in to je velik uspeh za EU veliko dobrih projektov so tam uresničili in Grčija je zaradi tega naredila napredek. Veseli smo tega, potem leta se že ukvarjajo tam s katastrsko knjigo in s katastri. In mislim, da je to treba tudi pozdraviti nova organiziranost eh, v okviru katastra je dobra. Eh, gre za preverjanje kvalifikacij sodelavcev tam in vsi morajo vedeti, da gre pri tem za ključni projekt tako za Grčijo, kot tudi za Evropsko unijo. In ta projekt se mora končati do leta 2020. Vsekakor je naš vtis bil dober v Grčiji, imamo zelo angažirane uh, projektne vodje tam na terenu in oska grla težave, ki še obstaja pri izvajanju odločitev, naprimer, ko gre za podržavljanje zemlišč. Torej, ti problemi se sedaj zelo organizirano rešujejo. To je velik uspeh, ki ga je dosegla tako komisija kot cela Evropa, To je bilo prvo. Drugo. Kolega Celer ima prav, ko povdarja, da je treba bolj ažurno upravljati te postopke dajanja razrešnice. E, strinjamo se z generalnim direktoratom, z računskim sodiščem, treba je priti do formule N plus 1 pri dajanju razrešnice. Če bi, e, na primer, podjetja pripravljala takšne uh, finančne izkaze z toliko zamude, potem bi v gospodarstvu marsikaj škripalo, zato moramo predelati, popraviti naše postopke, jih izboljšati. To je velika želja, ki je imam. Sedaj pa še vprašanje v zvezi z enim delom osnutka poročila, ki ga vsekakor podpiram. Gre za ozelenitev in mlade kmete, kmetovalce. Vprašanje, ki se zastavlja naslednje. No, najprej nekaj drugega. Računsko sodišče kaže na zelo velike napake in težave. Morda bi mi morali nekaj narediti. Sveda ni enostavno odpraviti tukaj napak, ampak če bomo vse skupaj pustili, češ vsaj nekaterim pomagamo ampak pri tem porabimo več sredstev, kot bi bilo potrebno. No, tako mislim, da ne moremo delati naprej, gre za velika finančna sredstva. In še pismo, ki ga je napisal gospod Celer v zvezi z nekaterimi vprašanji, dilemami in eh, sedaj bom kar predala besedo komisarju. Gospa predsednica, gospe in gospodje poslanke in poslanci, Najlepša hvala za dobro sodelovanje z mojimi kolegi, komisarji in komisarkami v tem procesu dejanja razrešnice. Hvala za konstruktivne predloge in pričakovanja, ki jih je danes poročevalec gospod Celer in ki ste jih tudi ostali eh, povedali, izrazili. Mi bi bili veseli če bi ta postopek razrešnice potekal hitreje, bolj intenzivno, bolj racionalizirano, tako da bi hitreje prišli do rezultatov tega postopka. Torej, če od nas pričakujete, da bomo intenzivirali, pospešili ta postopek, potem smo za to pripravljeni. To velja za kolegice in kolege v kolegiju, za moje službe in to velja tudi za me. Po tem sestanku tukaj bomo na svetu finančnih ministrov govorili o isti temi, razrešnici 2016. V parlamentu imate dva odbora, ki se s tem ukvarjata, oziroma se, eh, se ukvarjata en odbor z razrešnico, drugi pa z nadzorom. V svetu pa se ukvarjajo z vsemi zadevami, z razrešnicami, z valutno politiko, s finančno politiko in splošnimi gospodarsko-finančnimi vprašanji. Torej, tam razrešnica ni toliko v spredju, kot je pri vas. To pomeni, da septembra, oktobra, novembra lani bi gotovo vi lahko že pospešili oziroma mi pospešili postopek razrešnice, so raz, ampak oni so razpravljali o proračunu za leto 2018 v svetu takrat. Včeraj so govorili o eh, kandidatih in volitvah novega podpredsednika Evropske centralne banke. Skratka, neusklejenost tukaj obstaja. Treba bi bilo razmisliti, kako bi v svetu lahko spremenili časovnico teh razprav. Na koncu prejšnjega leta oziroma naslednjega leta bi morali uh, razpravljati o razrešnici za preteklo leto, torej konec letošnjega za lansko leto. No, sedaj razpravljamo o razrešnicah 15, 16 in v nacionalnih proračunskih postopkih je to bistveno bolje organizirano. Potem vprašanje pomoči. ko gre za finančni okvir 2021, eh, se seveda ta komisija ne bo s tem ukvarjala. Eh, šlo bo naslednje leto ponovno za eh, volitve nove komisije in nova komisija se bo potem ukvarjala z temi zadevami. Novembra 2019, bo nova komisija z toliko in toliko komisarji in če se bo ta morala ukvarjati z novim finančnim okvirom, tega ne bomo leta 2020 mogli sprejeti, niti leta 2021, niti 2022. In raziskave, eh, raziskovalci, kmetovalci in eh, župani in tako naprej zahtevajo bolj kontinuirano delo. 2. maja naslednje leto bo komisija predstavila nov predlog večletnega finančnega okvira. In lepo je, hvaležen sem vam, da boste vi eh, dali pobudo kot parlament tudi svetu, da ta maja sprejme eh, prvo mnenje. Naslednji petek bo Evropski svet in mislim, da je takrat že treba doseči, da bodo eh, predsedniki vlad in držav že leta 2018 dosegli sklep o tem, kakšen bo eh, proračun za leto 2020 in kako bomo prišli do nič celih ena odstotka. To je zelo stroga meja. Ne smemo pozabiti, da gre za predloge držav članic nimamo nobenih evropskih predlogov še zaenkrat in nič celih ena je neke vrste steznik in želeli bi ga nekateri še tesneje zavezati. No, v marca v Strasburu boste razpravljali o tem. Ena, vaš predlog je 1,3 odstotka povečanja proračuna. Naš cilj je nič celih ena. Ampak eh, veliko nalog je, ki jih je treba upoštevati. Tisti, ki prihajate iz Avstrije, Švice, Danske, Nemčije in tako naprej, iz držav članic, ki se strinjajo za 1,0 odstotka povečanja. Ti ljudje včasih eh, ne vedo, da je treba uskladiti kohezijsko politiko s kmetijsko politiko in tako naprej. Zato bomo predlagali sedemletni finančni okvir. In to zadnjič. Zadnjič bomo predlagali, ko je komisija sedemletni finančni okvir. Gospa Toma in gospod Ulbricht, zato sem vesel, se jima hvaležen, bosta predlagala isto. Ta komisija lahko torej predloži ta finančni okvir in se o njem eh, posvetuje in sprejme s svetom in s parlamentom, s parlamentom še prej preden bo prišlo do novih evropskih volitev predsedniki političnih skupin in predsednik Tajani sedaj razpravljajo o tem predlogu in od maja letos do februarja naslednje leto mislim, da bi lahko opravili dobro delo. In vi v, v vaših odborih, če boste pravočasno imenovali svoje poročevalce, In če boste dobili na mizo 2. maja prvi svežen predlogov finančnega okvira in če boste uh, hitro zgrabili za delo, potem lahko pred uh, parlamentarnimi počitnicami letos pridemo do prvega sklepa, prvega dogovora. In potem pet let oziroma pet plus pet. In kolega Celer, na ta način uh, bi morda lahko uh, časovnico uskladili. Če bo parlament izbran na novo maja 2024 in če pride nova komisija leta 2022, potem bo morala po letu 2024 šele razmišljati komisija o tem, kakšen bo naslednji večletni finančni okvir. Ampak mislim, da je to nemogoče. To je preveč Parlament je želel, da bi tri leta prej, torej konec leta 2017, komisija predstaviti uh, finančni okvir za leto 2021, torej tri leta vnaprej. To je neverjetna proračunska politika. No, ampak naslednja komisija in komisija za njo bo šele leta 2024 eh, začela Eh, govoriti o novem petletnem finančnem okviru. To bi pomenilo en plus dva. Torej, ali res mislite, da bi eh, ne naslednji, ampak šele potem naslednji večletni finančni okvir začeli pripravljati čez tri leta? No, potem bomo začeli že govoriti o finančnem okviru okvir do leta 28, do leta 30, do leta 2032. No, ne vem, ne vem, če bo to tako šlo. Ko gre za leto 2029, bo treba čakati do naslednjih, ne sedaj prvih, ampak še naslednjih eh, evropskih volitev. No, s tem bi lahko dosegli formulo 1 plus 1,5 leta. Ne moremo pa sedaj ponovno razočarati kmetovalce, da bomo imeli šele konec leta 2020 novi finančni okvir in potem leta 2021, 2022 zaradi volitev in tako naprej ne bomo naredili nič, bomo izgubili dve leti, kar zadeva evropske investicije. Sedaj pa razis, raziskovalci. Sam sem v stiku z njimi konsultiram se z zdru, združenji kmetovalcev, potem tudi s strokovnimi združenji in branžnimi združenji. Oni vsi pravijo, leto 2020 moramo vedeti, kaj se bo dogajalo 21, 22 in tako naprej. Zelo drastično je to prikazano, ampak nikoli ne bo eh, takšnega okvira, ko bosta komisija in parlament istočasno eh, sprejela določen eh, proračun. Zato predlagam, da zaenkrat pripravim naslednji okvir za sedem let in eh, pri tem upoštevamo tudi evropske volitve. Potem veliko prostora ste dali tematiki migracijam. Hvala, pravilno. Migracije so bile v letu 2011, 12, 13 področje, ki, za katere Evropska unija ni bila pristojna ali odgovorna, saj ne finančno gledano. Sedaj je to popolnoma drugače. Vse skupaj je to treba postaviti na novo v proračun in zagotoviti potrebna finančna eh, sredstva za to Eh, migracijsko politiko. Aktivirati treba torej posebna sredstva za to. Imeli bomo proračunsko vrstico, ki bo posebej namenjena migracijam, posebna sredstva, tako da bomo zagotovili podporo eh, migracijam v EU, pa tudi izven Evropske unije, ko gre za begunce recimo v Turčiji. No, nasplošno naj rečem, da smo hvaležni Evropskemu računskemu sodišču. Prvič je to je do, izdalo neomejeno oziroma eh, poročilo brez pridržkov. Stopnja napake je od, iz leta 2015, eh, ko je bila 3,5 odstotka, padla na 3,1 odstotek. To je napredek, ki smo ga naredili skupaj z mojimi sodelavci, seveda pa tudi države članice so nekaj naredili tem. Ta razvoj je posledica vašem, po, vaših konstruktivnih eh, nasvetov, ki smo jih upoštevali, ki smo jih vključili v naše delo, kar pomeni, da smo izboljšali ta sistem. Računsko sodišče, odbor za nadzor proračuna in komisija ter svet bodo v naslednjih letih svoje odgovornosti opravili in iz narejenih napak smo se naučili in se bomo naprej naučili. To vam obljubljam. Vedno bomo v dilemi pred poenostavitvijo na eni strani in stopnjo napake na drugi strani. Tukaj nikoli ne bodo stvari uh, povezane. Če bodo recimo uh, uradniki v državah članicah v okviru politike ozelenitve opravili svoje delo, uh, ne, ne bodo pa ga njihovi nadrejeni, potem bomo imeli seveda to stopnjo napake in nezadovoljstvo še naprej. Tu bo treba najti ravnotežje med obsežnim nadzorom nad temi programi in sredstvi in manj birokratizacije in manj uh, upravnih stroškov. Predsednik računskega sodišča v Luksemburgu, ki ga vi, gospod Celer, poznate dlje kot jaz, ki je bil nekoč eden vodilnih poslancev Evropskega parlamenta, ima drugačno filozofijo. Drugače pravi, bi morali začeti oziroma je že sprožil drugačno miselnost in delo računskega sodišča, ko gre za nadzor. Sam se strinjam z njegovo filozofijo, eh, nekoliko jo je sicer izpostavljena še kritiki v parlamentu, ampak mislim, da počasi bomo našli in bo računsko sodišče našlo pravo pot. Vedno znova nam zastavlja vprašanje, kaj je prihodnost Evrope in kakšna so finančna sredstva za to. Različni dokumenti za razmislek so bili pripravljeni eh, se strani komisije, da bi spodbudili čim širšo razpravo. Septembra lani, ko je imel Juncker govor o stanju Unije, mislim, da smo predstavili nov premislek, nov pristop. V naslednjih letih bomo morali najti ravnotežje med tradicionalnimi nalogami in novimi izzivi v EU. V pogodbi je zapisano, da sta kohezija in skupna kmetijska politika dve področji, ki sta v primarni zakonodaji in nekaj, kjer ima Evropska unija primarne eh, naloge. Po drugi strani, strani pa imamo takšne naloge, kot je migracije, notranja varnost, zunanja varnost, boj proti eh, terorizmu in tako naprej, ki jih je moč bolje ali slabše oziroma bolje na evropski ravni se lotiti in tudi financirati. Torej, na eni strani naj bi obstajal konflikt med kohezijo, in kmetijsko politiko in novimi izzivi. Pravzaprav te, tukaj ni nekih neskladnosti, treba je najti ravnotežje. Kakšne bodo področja za politike, ki jih bo treba v prihodnosti financirati? Štiri, štirje osnovni eh, cilji so tukaj večja gospodarska rast in večja konkurenčnost. Ampak tukaj potrebujemo solidarnost. Torej, na drugem mestu je solidarnost. Tisti, ki dobro delajo, morajo še naprej delati uh, vzdržno ali trajnostno. Torej, tretji cilj je vzdržni razvoj in tretji, eh, četrti je varnost. Mislim, da moramo gospodarsko moč, konkurenčnost, s trajnostjo, z vzdržnostjo, z varnostjo zagotovili. To so štirje načela, ki zanimajo predvsem naše državljane in državljanke. Tako kot v odboru za proračun kritizirate, pozne začetke naših kohezijskih programov. No, tudi sam sem kritičen do tega, da se skupaj zamuja. Ampak za to obstajajo trije razlogi. Prvič, en plus tri. Države članice so tiste, ki se jim ne mudi. Leta 2014, 15, 16 so hoteli dobiti sredstva, ki bi eh, jim pripadala v obdobju od 2007 do 2013. Šele od leta 2017 se bolj zanimajo za črpanje sredstev iz sedanjega finančnega okvira države članice. Veliko smo storili, da smo čim prej imenovali pristojne organe, spodbudili države članice, tako da bomo konec leta 2019, 2020 in 2021 se izognili temu, kar se je dogajalo leta 2013-2014, kar je postavilo vaš parlament pred velik problem. Takrat smo imeli preveč izdanih računov in eh, zamude pri plačilih teh računov oziroma faktur. N plus 2 je nekaj, čemor bi jaz dal prednost. V naslednjem finančnem okviru, bomo predlagali kot komisija ne en plus tri, temveč en plus dva. Potem kakovost podatkov. O tem nekateri sprašujete povsem upravičeno. Za proračun 2017 bomo pripravili poročilo o kakovosti in izvoru podatkov, in to poročilo bomo predstavili tudi parlamentu. Tam bomo pokazali, kateri so viri podatkov in kako kakovost podatkov ocenjujemo. Gre za podatke, naj jih dobimo od držav članic ali od posameznih regij. Malce sem ponosen na to, kar bom sedaj rekel. Zadnje poročilo OECD-ja ugotavlja, da imamo odlično kakovost eh, podatkov, mm, ki se nanašajo na naš proračun in na izvrševanje proračuna. OECD v Parizu leta in leta opravlja oceno eh, priprave proračunov, izvrševanja proračunov in primerja naše rezultate z drugimi državami. EU na eni strani in cela vrsta drugih držav na drugi. In Evropska unija, mi, in naš proračun bistveno bolje izvršujemo kot Francija, Nemčija, države, ki so članice in ki niso članice OECD, eh, Evropske unije, so pa članice OECD-ja. Generalni sekretar OECD-ja je tisti, ki ga bomo povabili k nam, da bo videl, da upravičeno dobivamo dobre ocene, ko gre za pripravo proračuna in njegovo izvrševanje. Bistveno bolje to počenjamo kot nekatere države članice, ne glede na njihove parlamentarne demokracije. In to je pohvala tako svetu kot eh, komisiji. Šest odstotkov pavšalnih prispevkov ali pavšalov. To je naslednje vprašanje. Za naslednji večletni finančni okvir se moramo odločiti, kakšna je vloga EEB-a za nas oziroma ECB-a za nas, Evropske centralne banke oziroma Evropske investicijske banke. Torej ECB in eh, Evropska investicijska banka EIB so na, sta naša partnerja. Eh, članic eh, je 28 do sedaj, enkrat jih bo 27. In delničarji v teh bankah so države članice in ne Evropska unija kot taka. To je nekaj, če se ne smemo pozabiti. Sicer pa komisija nima nobene pravice biti delničar v katerikoli inštituciji. Pred kakšnim letom sem ko gre za Euronews program, dobil zahtevo, eh, da bi sofinancirali njihove programe z okoli 450 milijonov eh, evrov, ampak mi tega nismo mogli narediti, ker bi to lahko naredili samo, če bi bili eh, delničari. Po celi vrsti procedur smo ugotovili tudi strokovnjaki, da tega ne moremo, ne smemo narediti. Potem treba je vprašati, ali morda vlade držav članic ne bi morale postati delničarji v takšnih inštitucijah, kot recimo je nemška vlada, eh, solastnica Deutsche Bahn, torej železnice in podobno. Ampak zaenkrat to po naših pravilih ni možno. Šest odstotkov je pravilni odstotek. Če upoštevamo še financiranje zgrad oziroma če eh, upoštevamo financiranje zaposlenih kadrov, šest odstotkov vseh stroškov v te namene je dober rezultat, če to primerjate z nekimi bankami, velikimi inštitucijami je pri njih eh, ta delež stroškov bistveno večji. Sedaj prehajam na še bolj zanimivo temo. Eh, nepovratna sredstva, posojila, inovativni finančni inštrumenti. O tem vprašanju bi morali razpravljati. Kateri projekt je najbolje financirati recimo samo z nepovratnimi sredstvi in katere samo z prevzetimi jamstvi, torej z novimi finančnimi inštrumenti ali samo s temi finančnimi inštrumenti ali v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi oziroma posojili. S Junkerjevim načrtom imamo nekaj izkušenj že in mislim, da je sedaj treba se pogovoriti in odločiti, kaj narediti z temi možnostmi v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira. Tudi prejšnji komisarji ki postanejo svetovalci komisije, so imenovani na osnovi načel etike, skladnosti in podobno. Če najemamo uh, nekdanje komisarje kot uh, svetovalce, moram reči, da smo pri tem zelo previdni. Seveda pa to ne morejo biti polno eh, zaposleni, to so eh, bivši komisarji, ki samo za določeno obdobje so lahko zaposleni. Moratori smo sedaj podaljšali eh, dve leti za komisarje, tri leta za predsednika komisije. Toliko časa torej ne smejo postati svetovalci, potem ko, so, ko se je njihov mandat zaključil. moratori tri leta, recimo v primeru Junkerja, pomeni, če bo hotel svoje eh, spomine pisati, ne boste ne boste verjetno mu prepovedali, da to piše. Kaj pa tisti, ki Eh, recimo so znanstveniki, ki so gospodarstveniki, oni bi tudi, če bi to pravilo veljalo, nikoli ne smeli postati uh, naši svetovalci. No, ne vem. Bevor odajna demenz si verabschiedet. Also, lasst... Če bomo te moratorije podaljševali in uh, napenjali, ne vem, ali bomo sploh kdaj dobili kakovostne ljudi za prava mesta. No, treba je se vprašati, ali bi jaz sam bil pripravljen na to, eh, preden bom nekomu drugemu to usilil. Verjetno sedaj, ko ste poslanci, eh, tudi vi eh, menite, da takšen pristop ne bi bil normalen. Če grem jaz kot komisar v Strasbourg, prvič moram se izkazati z ustreznim eh, badgem, potem vsi moji sodelavci se morajo izkazati, ali, so, eh, ali imajo dostop do prostora, ali imajo orožje in tako naprej. Skratka, ta možnost dostopa je tako v času mandata, kot tudi po eh, koncu mandata, vendar smo po koncu mandata izpostavljeni popolnoma enakim strogim režimom nadzora. Hvala. Uh, uh, Hvala lepa, komisar. Uh, vsi smo navdušeni nad tem, da želite hoditi redno v parlament in bomo videli, če lahko uh, kaj organiziramo, da boste dobili vaš badge. Gospa Gresler, uh, eh, je morala za nekaj časa oditi, tako da jo nadomeščam. Hvala lepa, komisar, za vse, kar ste povedali v zvezi z razrešnico in veselimo se vam tudi za vse pripombe v zvezi z prihodnim večletnim finančnim okvirom. Gospa Ajala Sender je naslednja. Sí, muchísimas gracias, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Opravičujem se komisarju Oettingerju. Eh, res je, eh, da smo eh, imeli ta teden ogromno dela in ta, danes zjutraj sem se res potrudila, da sem lahko tu prisotna na, vašem, na vaši predstavitvi. Zelo veliko pomembnih stvari ste povedali in tudi vaš humor nas. Eh, je zelo razveselil v tem odboru. Eh, mi ponavadi nismo znani potem, da se smejimo v tem odboru in eh, škoda, da gospe Gresler ni tu. Več se moramo smejati in to ne šele po 17. uri, ko smo že spili kozarec vina, temveč že prej. Povsem se strinjam s tem, kar ste povedali parlament bi vam moral pomagati, Eh, za to, da bi eh, eh, večletni finančni okvir, da bi lahko sredstva za večletni finančni okvir povečali in to so naloge evropske narave in zato vam mora parlament pri tem pomagati. Moramo najti ravnotežje in zato se pa vsem strinjam z vami, da je treba uvesti tudi neko solidarnostno formulo, ki pa jo moramo vsi na enak način razumeti. V zadnjih eh, letih smo bili vsi priča krizam, soočili smo se z eh, problemi, eh, kjer se je Evropsko unijo pogosto uporabljalo kot grešnega kozla. Za prihodni večletni finančni okvir smo priča vedno večjemu nezaupanju zaradi neustrezne teritorijalne porazdeljenosti. Gre namreč za porazdelitev teh eh, finančnih eh, eh, sredstev in v kritičnem trenutku, ko se svet sreča in ko se o določenih stvari odloča, tu imajo ljudje pogosto občutek, da se stvari dogajajo. Mm, potihem, na skrivoma. In eh, vse to je potem eh, povezano tudi s to percepcijo, da so ta finančna sredstva na to neke vrste nagrada ali pa neke vrste kazen, če, so, eh, če niso dodeljena. Naš Evropski proračun je namenjen našim skupnim evropskim nalogam in ni sprejemljivo, da se eh, sedaj eh, finančna sredstva uporablja za to, da se nekoga nagrajuje ali kaznuje, naj si bo zaradi populizma ali česa drugega. Ne moremo uporabljati finančnih sredstev Evropske unije za to, da se kaznuje politične odločitve. Naprimer, če Poljska ne bo naredila tega ali onega, potem ji bomo oduzeli sredstva. To mislim, da je res uh, najslabše, kar lahko naredimo za Evropsko unijo. In na to. Če imamo različne tipe projektov, eh, obzorje 2020, EFSI in tako dalje, In uh, vsa ta sredstva je treba porazdeliti in to na osnovi projektov, na osnovi ulog in najboljši projekt mora biti izbran in na to uh, mora biti naša naloga ta, da se zagotovi, da je najboljši projekt eh, uresničen. Ampak ti projekti so neustrezno teritorijalno porazdeljeni in moramo se vprašati, ali je ali naš denar res eh, gre tem najboljšim projektom, ki eh, prinašajo dejansko dodano vrednost eh, na evropski ravni. Moramo razmisliti o tem, kako lahko ponovno uvedemo neko teritorijalno porazdeljenost, ki bo bolj uravnotežena kot sedaj. Na to vprašanje koherentnosti, doslednosti O tem je gospod eh, komisar eh, govoril, gospod Katajnen je govoril tudi o makroekonomskih eh, vidikih. Sama sem bila priča celi vrsti razprav v zvezi z migracijskimi projekti in v tem času krize smo pogosto slišali, ne, to ni to ni prednostne narave eh, in na to smo se znašli v zelo zapletenih situacijah. V vsakem primeru eh, moramo v tem eh, finančnem okviru ostati dosledni. Če se programe financira, potem, jih, potem je treba zagotoviti, da to sofinanciranje ne bo predstavljalo nekih neopravičenih stroškov, kot je povedal gospod Katajnen sofinansiranje evropskih eh, projektov, ki so mm, dobri in ta sistem sofinansiranja je dober, to omogoča državam več, eh, da so bolj odgovorne, to je vse zelo dobro in eh, moramo biti glede tega tudi solidarni, ne smemo pa do, dopustiti, da bi. Uh, se po drugi strani te projekte na to eh, zadrževalo, odpravljalo in tako dalje. No, v nekem trenutku bomo morali najti eh, eh, neko rešitev, ki bo zagotovila, da to financiranje ne bo ogroženo zaradi makroekonomskih pritiskov, o katerih govori gospod Katajnen. No, o tem lahko govorimo tudi na naslednji razpravi na to temo. Na to, gospod Otinger, eh, prav imate, moramo najti način, kako lahko Evropska unija igra pomembnejšo uh, eh, ulogo. V, teh, eh, v tem financiranju in zato potrebujemo tudi zelo jasno uh, pregledno, pregledna pravila v zvezi z eh, uporabo evropskega proračuna. Ne moremo uh, imeti tu um, nekih pravil, ki se na to za nekatere uporabljajo, za druge pa ne. In zlasti v zvezi z gospodarstvom prihodnosti. Uh, kjer so tveganja večja in to tveganja tako za uh, gospodarske uh, objekte, kot tudi za banke in tako dalje. Uh, tu imamo uh, uh, celo vrsto tudi um, akterjev, uh, ki predstavljajo večje, tvega, večje tveganje, kot so start-upi in tako dalje. In uh, moramo zagotoviti možnost, uh, da bodo banke lahko prevzele večje tveganje za to, da bomo lahko bolj proaktivni eh, za prihodnost. Sprašujem se, kako lahko zagotovimo ta uh, drug eh, vidik Evropske investicijske banke, to drugo ulogo Evropske investicijske banke za, v, gospod, za, v gospodarstvo za prihodnost. Uh, in kako lahko zagotovimo financiranje tudi bolj eh, tveganih projektov, ne samo tradicionalne gospodarske politike. Hvala lepa. Ne vidim nobenega drugega kolega, ki bi želel besedo, zato bi tudi sam nekaj povedal. Eh, gospod komisar, vedno eh, sem nasmejan in to kljub brexitu. Vem, da ste o tem veliko govorili v preteklosti, danes zjutraj manj in na nek način sem uh, vesel, da nismo govorili o Brexitu, kajti to me zelo žalosti. V preteklosti ste govorili, da lahko eh, Brexit predstavlja med 13 eh, in 15 milijard primaklaja v evropskem proračunu, ampak zaenkrat še ne vemo, kaj Združeno kraljestvo želi. Uh, še vedno ne vemo, ali želijo. Uh, Eh, tako imenovan hard brexit, ali eh, želijo ostati v eh, notranjem trgu, ali bodo še naprej prispevali k proračunu Evropske unije. Res bi bilo dobro, če bi britanska vlada prišla do neke odločitve in to bi bilo dobro za vse. Jasno pa je, da bo Združeno kraljestvo še vedno črpalo tudi sredstva iz vseh teh skladov, dokler ne odide prihodne leto ali bo komisija zagotovila, da eh, se bo eh, do vsi ti skladi še naprej revidirali eh, do konca prihodnega leta. Moramo namreč zagotoviti, da bo tudi črpanje iz teh skladov strani Združenega kraljestva ostalo pod nadzorom do konca. Gospod predsedajoči, kolegice in kolegi, najprej želim povedati, da si pri vseh obiskih vlad in držav prizadevam za to, da bi upošteval želje in prizadevanja vseh držav. Naslednji teden, v ponedeljek, bom v Madridu, zato da se pogovorim s špansko vlado. Vprašanje, s kakšnimi instrumenti in s katerimi instrumenti delamo, je zelo zanimivo v okviru priprav na naslednji večletni finančni okvir. Imamo intenzivne pogovore z drugimi komisarji, z drugimi generalnimi direktorati in tudi v okviru svojega generalnega direktorata o tem veliko razpravljam. Namreč, kakšni bi bili primerni finančni instrumenti? Sveda vsi si želimo več z manj. To zveni zelo lepo, ampak perpetum mobile ni nekaj, kar bi zlahka iznašli. Zato se držim temeljnega načela, da veliko projektov, veliko držav in veliko mest potrebuje subvencije, potrebuje nepovratna sredstva. Naprimer, nek kmet v Alpah. Kupi nov stroj in kredit od banke bo dobil, če bo jasno, da bo subvencija na hektar takšna in takšna. Zaradi tega dobi potem nižjo obresno mero, naprimer. Številni projekti na podeželju zahtevajo sofinanciranje zato da jih vlada sploh lahko izvede, kajti drugače bi bil proračun za regije preobremenjen ali pa ker pač to nima drugače poslovnega smisla. Pri pomembnih programih, torej kohezija, oba kmetijska stebra, instrument za povezovanje Evrope, obzorje 2020, ti programi bodo tudi v prihodnosti deležni podpore v, obliku, v obliki gotovine. Vprašanje je, v kolikšni višini, v kolikšnem letu oziroma v katerem letu. V prvem stebru kmetijske politike, kjer govorimo o neposrednih plačilih, sem zadržan do nacionalnega sofinanciranja. V dokumentu za razmislek smo o tem spregovorili in na to vprašanje bomo odgovorili v okviru predloga za večletni finančni okvir. No, v drugem stebru pa podpiram sofinanciranje, kaj te regije so potem partnerji in potem je to tudi v njihovem interesu. Oni bodo potem podpirali trajnost in vzdržnost določenega projekta. Ne gre samo za to, da bi črpali denar, potem pa ne bi prevzeli odgovornosti za to. Vprašanje je, ali je stopnja sofinanciranja najboljša pri 20-30 odstotkih, ne vem. V Grčiji je padla pred, nekaterim, pred nekaj leti tudi na nič odstotkov, zdaj pa spet počasi raste. In počasi se dviga na poprečje zadnjih nekaj let. Z Junkerjevim načrtom imamo zdaj dve ali tri leta izkušenj. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Tudi tukaj bi morali izvesti pregled. Noben program, noben instrument ni tako dober, da ga ne bi po nekaj letih uporabe mogli še izboljšati. Subvencije oziroma nepovratna sredstva, posojila, jamstva in drugi finančni instrumenti, vse to moramo upoštevati. Nepovratna sredstva so, po mojem mnenju, še vedno najpomembnejša oblika spodbujanja projektov. to predstavlja dopolnilo, ne pa nadomestilo eh, pri številnih projektih. Omenili ste tudi spodbujanje zagonskih podjetij. Zagonska podjetja so, po mojem mnenju, nekaj, kar bi morali umestiti v obzorje po 2020. Spadajo tudi v kosme. Gre za spodbujanje ustanavljanja in razvoja bodočih MSP-jev. Zato zakonsko podjetje niso partnerji v evropskem proračunu in so samo postransko partnerji v EFSI-ju oziroma v Junkerjevem načrtu. Pri zagonskih podjetjih smo seveda konkurenti Silicijevi dolini, pa tudi Seulu in Tel Avivu. Zato moramo še posebej poskrbeti, da bomo zagonskim podjetjem v digitalnem svetu ponudili neko dodano vrednost. Kar zadeva podjetja samoroge, so drugi deli sveta bolj uspešni, bolje podpirajo to vrstna podjetja. britanski partnerji so v proračunu 2018 člani z vsemi pravicami. Po marcu 2019 bomo imeli prihodno obdobje in sodelovali bodo tudi pri izteku večletnega finančnega okvira do leta 2020. Tam bodo imeli vse pravice in tudi vse obveznosti. In tudi v naslednjih letih se bodo izvajali projekti v Združenem kraljestvu. Če smo sprejeli obveznosti leta 2016-17-18, potem smo projekt razpisali, izvedli in potem tudi realizirali. Potem je to treba plačati. To plačilo se bo izvedlo tudi, če se bo izvedlo leta 2023. 20 kontrola projekta, nadzor nad gradnjo in nadzor nad plačili bodo seveda potrebni. Vi kot odbor za proračunski nadzor in mi kot komisija ter računsko sodišče bomo imeli posebno nalogo tukaj. Tudi ECOFIN bo imel naloge pri tem in za Združenim kraljestvom se bomo ukvarjali še dolgo po martu 2019 tako jaz to razumem in tudi davkoplačevalci bodo to razumeli, ne glede na to, ali živijo v Londonu ali v Bruslju. To je prav gotovo v njihovem interesu. Pred nekaj tedni je moj predsednik dejal, vrata ostajajo odprta. Vedno je mogoče popraviti napake. To velja za me zasebno, to velja za me kot za komisarja, to velja tudi za politiko. tudi če je bil referendum napaka, bi to lahko popravili. Kar zadeva drugi referendum, o tem bo odločala vlada premijejke Mejeve in tudi seveda britanski parlament. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, gospod uh, komisar. Morda lahko poročevalec pove še nekaj besed za sklep. Hvala lepa, Derek. Hvala, komisar Oettinger hvala za komentarje in hvala za to, da ste predstavili svoje stališče. Žal je sedežni red tak, da vam kažem hrbet, ampak eh, nisem jaz eh, tega želel. Hvala, da ste spregovorili o toliko elementih. Številne lahko podprem jaz, pa tudi kolegice in kolegi in odbor ter parlament sta prav gotovo pripravljena sprejeti ta izziv, se lotiti te naloge, ki ste jo omenili. Kar zadeva kohezijsko politiko, govorili ste o N plus 3, N plus 2. Mislim, da obstajajo tudi problemi glede ustroja novega finančnega obdobja. Če bi 2012 sprejeli soglasje o prihodnji pravni podlagi za novo obdobje v okviru kohezijske politike. Potem bi pogajanja tekla bolje. Zdaj smo se pogajali leto in pol. Odločitev je bila sprejeta šele spomladi 2014. Z vidika postopka je bilo uvedenega nekaj inovativnega, to zveni sicer dobro, ampak eh, na koncu je to vseeno prispevalo k dodatnih zamudah. Gre za partnerske sporozume med eh, komisijo in državami članicami, to je nekaj novega, ampak eh, v številnih primerjih je to pripeljalo do zamude vsaj šestih mesecev. Če si danes pogledamo partnerske sporozume, potem lahko vidimo, da ti sporozumi pogosto niso vredni niti papirja, na katerem so napisani. Z izgradnjo operativnih programov bo zdaj to spet pripeljalo do zamude. Vsa enega leta, kolega Perinski je omenil pogojevanje ex ante, to naj bi preverili. To je sicer dobro bilo mišljeno, ampak eh, na koncu je to pripeljalo do tega, da se je birokratski napor zelo povečal in mislim, da moramo razmisliti tudi o tem, torej v kolikšni meri smo pripravljeni podpreti ta pristop, kajti cilj je, da bi to nadomestili z nečim boljšim. Nepovratna sredstva, posojila, subvencije in tako naprej. To je prav gotovo še naprej pomembna tema, pri politiki na področju raziskovanja je tako, da je pač mogoče delati samo s subvencijami. Tudi v primeru kohezijske politike bodo zadeve ostale takšne. Sveda velja tudi stavek, če nekaj ne stane nič, potem to ni nič vredno. Tudi vi ste tako rekli. Ugotavljamo, da so naša merila zastavljena tako, da so na vzkrižju interesov z um, določenimi drugimi oblikami finančne pomoči. Mislim, da moramo tudi tukaj zadeve še preveriti, zato da ne bodo predpisi šli eni proti drugim. Imamo še eno poročilo, na katerega želim opozoriti. In sicer gre za posebna poročila računskega sodišča, Posebna poročila računskega sodišča so zame, pa tudi za druge, vedno dragocen instrument za to, da še bolj podrobno preučimo posamezne elemente evropske politike. To nam omogoča, da imamo zelo dobre in podrobne informacije in dober upogled. Vse skupaj pa sem želel predstaviti v poročilu o posebnih poročilih računskega sodišča. Še posebej je bilo pomembno posebno poročilo o pomoči EU za Ukrajino. Veliko stvari je mogoče tam kritizirati. Evropska komisija bi morala biti bolj vidna in bolj bi se morali povezati z ukrajinsko vlado. Ukrajina mora delati na tem, da bodo imeli učinkovit davčni sistem, zato da oligarhi ne bodo spouzeli državi skozi prste. Organizacija za preprečevanje korupcije je bila ustanovljena na pobudo EU, pa še vedno se srečuje z veliko težavami e v Ukrajini. Mislim, da bi to morali podpirati še naprej. Prav tako moramo bolje kontrolirati bančni sistem v Ukrajini, zato da ne bo prišlo do bega kapitala, kaj ti ta denar država potrebuje. Nadzor ribištva. Evropska unija mora poskrbeti, da se izvaja nadzor, kajti številni dogovori na področju ribištva se ne izvajajo. Dela se z olepšanimi ali ponarejenimi podatki, nadzorni mehanizmi so še vedno pomankljivi, mislim, da bi jih morali uvesti, tudi kar zadeva pomoč za Zahodni Balkan, tudi tukaj se kažejo pomankljivosti in posebno poročilo to lepo prikazuje. Skrbniški sklad Beku je bil prvi skrbniški sklad za Afriko. Naši nameni so sicer dobri, ampak pogosto se izkaže, da države ne delajo toliko, kot bi lahko. Številke, ki bi jih dobili naj od tretje strani, so precej manjše od prečakovanj in upravni stroški niso več eh, razumni, kar zadeva dosežene rezultate in skladi morajo biti seveda v skladu z našimi splošnimi predstavami glede zonanje politike. Toliko o posebnih poročilih, nekaj sem elementov poskusil izpostaviti, ampak dobro, hvala lepa za razpravo. Veselim se že predlogov sprememb tudi kolegic in kolegov, zato da bomo na koncu lahko prišli do dobrega zaključka in poročila tudi k malu sprejeli. Hvala. Okay, uh, Dobro, hvala lepa poročevalec, da ste sklepne besede. Še enkrat bi se zahvalil komisarju, da se nam je danes pridružil in eh, zagotovili bomo eh, lažji dostop do parlamenta zato, da se nam boste lahko večkrat pridružili. Na to pa imamo eh, naslednjo točko delna zamenjava članov računskega sodišča, ampak nam vam dve minuti odmora za to, da lahko komisija odide. Dobro, kolegi, bomo kar nadaljevali z 48. točko dnevnega reda, delna zamenjava članov računskega sodišča. In eh, imamo belgijsko kandidatko, gospo Turtleboom, ki je tu med nami. Hvala, da ste se nam pridružili. predlagam, da kar vi začnete in potem bom dal besedo poročevalcu. Hvala lepa, gospod predsedojoči, eh, člani parlamenta, gospe in gospodje. V veliko veselje in čast mi je, da sem lahko tu med vami eh, kot eh, belgijska kandidatka za delno zamenjavo članov računskega sodišča. Eh, bila sem eh, eh, že na različnih funkcijah, kjer sem pridobila zelo veliko izkušenj na področju upravljanja, finančnega upravljanja in davčnih vprašanj. Bila sem namestnica ministerskega predsednika, ministrica za proračun, finance in energijo belgijske vlade. Uh, Eh, in eh, tam sem bila odgovorna za upravljanje eh, javnih financ, za nadzor tega upravljanja. Bila sem odgovorna tudi za proračune 2014 in 2015 in za implementacijo evropskega sistema računovodskega sistema za belgijsko vlado. Eh, na to eh, sem tudi eh, pripravila proračun za tri področja, azil in migracije, notranje zadeve in pravosodje. Bila sem ministrica za vsa ta področja in v sta čas sem optimizirala učinkovitost in uspešnost in zato sem tudi imela priložnost tesno sodelovati z eh, veliko revizijskimi organi eh, in eh, pridobila sem tudi mnenje vrhunskega belgijskega organa za revizijo, ki je precej podoben računskemu sodišču. Na to sem bila odgovorna tudi eh, za eh, pregled eh, delovanja obveščevalnih služb v Belgiji in odgovorna sem bila tudi za naročanje revizij za vse agencije, za policijo in tako dalje. Eh, veselim se, da bom lahko eh, zopet eh, delala z evropskimi kolegi. Ko sem bila članica belgijske vlade, sem sodelovala na zelo številnih mednarodnih Eh, konferencah in eh, srečanjih s partnerskimi organizacijami in državami in eh, to mi je dalo res utipljive izkušnje na področju evropskih zadev. Na to sem bila izbrana leta 2016 na pro, za program World Fellows na univerzi Yale Eh, in eh, tam sem ne samo obiskovala predavanje v okviru tega programa, temveč tudi sama predavala Evropski uniji in svetovala številnim mednarodnim študentom glede njihove karijere. Namen uh, Evropskega računskega sodišča je, da se uh, ugotovi, ali institucije ustvarjajo uh, vrednost za uh, davkoplačevalce. Uh, in eh, zato je eh, to ključnega pomena za demokratično odgovornost. Zelo sem počaščena, da sem eh, bila imenovana kot kandidatka in če mi bo Evropski parlament uh, zaupal, potem bom uh, tudi naredila vse, kar je potrebno za izvajanje eh, tega eh, dela. Zagotovila bom, da bom delovala povsem nepristransko, predvsem eh, neodvisno in odstopila bom od vseh funkcij, ki bi predstavljali kakšne koži, koli navskrižne interese. Pripričana sem, da moje izkušnje in moji različni profili ponujajo um, pomembne eh, veščine in pomembne eh, kakovosti in kompetence za upravljanje tega dela. Poleg tega eh, to pripomore tudi k uravnoteženosti med spoloma. Prihodna leta bodo pomembna za finančno upravljanje Evropske unije, za razvoj računskega sodišča, pričakujemo izzive, ampak to je lahko tudi priložnost za računsko sodišče. In na koncu naj povem, da eh, če bom uspešna eh, kot kandidatka, potem eh, vam lahko povem, da imam veliko energije, da sem pripravljena na izzive in pripravljena sem na to, da bo moj mandat kar se da uspeš. Hvala lepa za vašo pozornost in zahvaljujem se vam že vnaprej za vaše vprašanje. Hvala lepa. Belgici ste že po uradni dožnosti evropejci, zato ker ste tako več jezični. Poročevalec. Gospod Tarant. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V veliko čast in veselje mi je, da sem poročevalec glede uh, imenovanja belgijske kandidatke za novo članico računskega sodišča. To bo že uh, uspešno izboljšalo eh, razmerje med spoloma na sodišču in mislim, da je to tudi dober odgovor belgijske vlade na dogodke okoli prejšnjega kandidata. Imam samo eno vprašanje za kandidatko. In pa ugotovitev, da če je nekdo študiral ekonomijo in če je na to učil ekonomijo druge, da se mi zdi to že dobra osnova. Evropska evropsko gospodarstvo je zelo pomembno, zelo najpomembnejše in finančne transakcije je treba nadzorovati nepristransko, neodvisno in to ne glede na to, iz katere države ali v kakšni funkciji smo. Moje vprašanje izhaja iz vašega odgovora na 13. vprašanje. tu nas zanima, kaj bi eh, se zgodilo, če bi opazili večje napravilnosti do vaše eh, države članice. Prav tako pa nas zanima tudi, um, kaj bi se zgodilo v primeru, naprimer, da bi uh, estonsko podjetje uh, ki živi od ene od agencij, dobesedno, eh, če bi eh, to podjetje eh, odprlo mm, neko podjetje v Maleziji, ki bi bilo lažno podjetje, ali bi v tem primeru podprli razrešnico? Hvala lepa. Kot sem že povedala, sta neodvisnost in nepristranskost eh, ključnega pomena in za vsakega, ki bi želel postati član Evropskega računskega sodišča, eh, za vsakega takega kandidata bi moralo biti jasno, da je eh, treba eh, vsako državo obravnavati na eh, enak način. Eh, ne bom eh, poslušala nobenih eh, navodil ne iz vlastne eh, države, ne iz nobenih drugih držav. Če bi se izkazalo, da je prišlo do nepravilnosti, da je ta nepravilnost lahko ogoljufijo, potem je, imamo postopek, kjer se posreduje informacije Olafu in Olaf na to. Um, Eh, sproži eh, postopek ali ne in na koncu eh, je to v rokah neodvisnih sodnikov in sodišč, ampak ne glede na to, ali gre za majhne države, velike države, države v sredini Evrope ali drugota, vse države treba obravnavati na enak način. To je namreč en od glavnih eh, predpogojev za eh, katerega koli kandidata za eh, člana računskega sodišča. Hvala, poročevalci v senci, gospod Stehovski. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sam imam nekaj vprašanj za gospoda Saramo, ki je koordinator ELS-a. Eh, ki pa ni, eh, se nam ni mogel pridružiti danes, kajti ima druge eh, obveznosti. Torej, njegovo prvo vprašanje je naslednjo. Kako bi vi še izboljšali delo sodišča, na kaj bi se osredotočili pri vašem delu kot članica Evropskega računskega sodišča v prihodnem mandatu? Če bi se morali odločiti, na katera področja naj se računsko sodišče eh, osredotoči, katera področja bi to bila. Na to bom postavil svoje vprašanje v češčini. Hvala lepa. Gospoda Zdekovskega ne slišimo. Ja, dobro bi bilo imeti kandidatko uh, Eh, glede katere nismo prejeli nobele elektronske pošte vnaprej. Eh, nihče nas ni obvestil, da ste eh, predmet kakršne koli preiskave Olafa. To je že zelo svežujoče. Na to strinjam se z vašimi idejami. Prebral sem vaš življenjepis, videl sem vse te informacije, ki jih najdemo v njem in vidim, da. Ja, včasih eh, so izkušnje na tem področju eh, zelo obširne in vidim vaše navdušenje, eh, mislim, da si želite, res želite opravljati to delo. Ne vem pa, če boste črna ovca med belimi ali obratno. Thank you very much. If we look Če si pogledamo prihodnost eh, sodišča in razmišljamo o tem, na kaj se je treba osredotočiti, danes eh, Evropska komisija veliko več dela na proračunu, ki eh, je usredotočen na eh, uspešnost, na rezultate in eh, glede na to smeritev komisije se mi zdi tudi normalno, da računsko sodišče temu sledi. Trenutno imamo ravnotežje med uspešnostjo in med skladnostjo, približno pol pol, ampak lahko izberemo eh, tudi eh, vprašanja, eh, teme, ki so bliže državljanom in lahko se vprašamo, če so gospodarnost, uspešnost in učinkovitost večje. In če to lahko zagotovimo, potem to pomeni, da bodo evropski državljani tudi lahko bolj zaupali v evropske inštitucije in v evropski projekt in zato upam, da bomo šli bolj v smeri eh, revizij na, podro, na po, podlagi uspešnosti, kajti na ta način lahko um, zagotovimo tudi večjo dodano vrednost in če to uh, lahko. Um, povečamo, če lahko zagotovimo boljšo komunikacijo, potem bo to dobro. Uh, Zelo me veseli, da je bilo letno poročilo o delu računskega sodišča 2016 predstavljeno že v 16 državah eh, članicah. Eh, veseli me tudi eh, dialog z zainteresiranimi stranmi, ne samo s parlamentom, temveč z drugimi. Vse to gre v, je v interesu državljanov. Če si pogledamo letni eh, delovni načrt eh, za 2018, vidimo, da je večji podarek na varnostnih vprašanjih, na migracijskih vprašanjih in to je tudi eh, povsem razumljivo, kaj ti evropski proračun na teh področjih se je tudi povečal. Eh, ključno je, da lahko eh, dokažemo dodano vrednost in da lahko dokažemo, da je denar davkoplačevalcev eh, dobro uporabljen. Glede moje energije, naredila bom vse, kar je, moje, kar je v moji moči, da bom pripomogla k izboljšanju delovanja računskega sodišča. In na začetku sem povedala, da sem bila dve leti ministrica za proračun in finance in v tej funkciji sem imela možnost, da delo, sodelovati z belgijskim računskim sodiščem. Na to sem bila tudi eh, šest let ministrica za pravosodje, za migracije, za notranje zadeve eh, in eh, vem, kaj je treba napisati v revizijsko poročilo, zato da, imaš, da ima to poročilo resen učinek v eh, svoji eh, državi. Vem, da smo pripravili revizijsko poročilo eh, v zvezi z prenapolnenostjo belgijskih zaporov in vem, da je to imelo dejanski učinek. Torej, moja izkušnja je ta, tako na nacionalni ravni, kot tudi kot šest let se bila članica sveta za pravosodje in notranje zadeve in vseh teh razlogov mislim, da imam določena znanja, ki jih lahko prinesem. Gospa Aja Lezender. Hvala lepa, gospa predsedojoča, eh, gospa Turtelboom. Ehm, eh, dobrodošli v tem odboru. Tudi sama sem zadovoljna, da svojo, eh, kandidatur, da svojo kandidaturo prinašate tudi ravnotežje med spoloma. Računsko sodišče to je pomembno. Vi ste kot ženska tudi uh, že igrali pomembne, pomembno vlogo v vaši državi kot ministrica za notranje zadeve, za pravosodje in tako dalje. In um, vse to se mi zdi zelo koristno. Ko si pogledamo vaše življenje pis, potem vidimo, da uh, imate zelo politično kariero in uh, tu. Uh, vemo, da mm, belgijska politika ni nič bolj osvežujoča kot politika v drugih eh, državah, eh, ampak eh, pomembno je tudi, da ste v stiku z kandidatom gospodom Pinkstnom in da lahko na čim bolj jasen način predstavite v primeru, da vas parlament podpre kdaj se boste odrekli vsem sedanjim funkcijam, zato da se boste lahko v celoti eh, posvetili delu na računskem sodišču. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, eh, ste ženska, ki ima eh, jasna, trdna stališča in lahko branite ta stališča. V nekaterih uh, primerih eh, boste imeli opravka z občutljivimi vprašanji za prihodnost Evrope. Imeli bomo eh, prav gotovo razprave v zvezi z migracijami in tako dalje. In eh, poznam razprave na tem področju, naprimer z gospo Areno in tako dalje. In to, kar res potrebujemo na računskem sodišču, je sestava, ki nam omogoča eh, soočenje s tem novim obdobjem, ki nas eh, čaka. Potrebujemo eh, reforme, govorili ste o proračunu, ki temelji na uspešnosti. Potrebujemo več dialoga, to ste tudi že izpostavili. In na koncu leta 2016 eh, ste eh, delali tudi eh, na področju energetskih verov in zanima me, kakšni, kakšen je, kakšno je vaše mnenje glede sedanje situacije na tem področju. Ja, hvala lepa za vaše vprašanja. Najprej naj začnem z političnimi mandati. Če bi mi eh, Evropski parlament dal podporo, potem je povsem jasno, da bom odstopila od vseh eh, svojih eh, Eh, svojih funkcij. Sem članica mestnega eh, sveta Antwerpna, sem poslanca Belgijskega zvezdnega parlamenta in še nekaj drugih funkcij. Od vseh teh eh, funkcij bom seveda odstopila, če bi se kdajkoli izkazalo, da uh, Eh, odbor za etiko lahko dovoli določene dejavnosti, naprimer dobrodelne dejavnosti, potem to lahko obdržim, ampak sicer pa bom od vsega odstopila. Koliko časa bo trajalo? Nedolgo dovolj je, da eh, napišem eh, te dopise in da odstopim od teh funkcij. V parlamentu, v zvezdnem parlamentu imamo zato tudi uh, povsem eh, običajen postopek in uh, povsem normalno je tudi, da se od funkcije odstopi. Neodvisnost je namreč ključnega pomena in če ste neodvisni, potem ne morete tega kombinirati s funkcijami, ki uh, to otežkočajo. Na to, glede mojega odstopa, uh, na, v Belgiji smo dali subvencije za. Um, za sončne celice in za uh, uh, druge uh, prilagoditve. In uh, na to smo naredili študijo v zvezi s tem, kakšen bo učinek uh, teh prilagoditev uh, na uh, gospodinstva. Našli smo rešitev, ampak uh, rešitev. Um, je bila, um, ni bila čisto pogodu, bila sem tudi že uh, 8 let ministrica in veste, kako je lahko to uh, tudi. Um, kako je lahko tudi naporno eh, biti minister. V tem primeru eh, je eh, šlo za zelo osebno vprašanje. Želela sem tudi imeti zopet popoln nadzor nad svojim življenjem, želela sem študirati in to sem tudi storila. Glede vašega zadnjega vprašanja se mi zdi zelo pomembno, da računsko sodišče zelo eh, jasno izrazi svoje stališče glede eh, ravnotežja med eh, spoloma v evropskih inštitucijah. Če me boste izbrali, bo to izboljšalo eh, ravnotežje med eh, spoloma. Mm, ampak, če se bo to zgodilo na računskem sodišču, potem bo to eh, izboljšalo tudi organizacijo. Vsaj po mojih izkušnjah je bilo to vedno tako. Ko sem bila ministrica za notranje zadeve, sem uvedla spremembe, ki so omogočale Eh, boljšo integracijo žensk eh, tudi v belgijski policiji, kjer je bilo veliko več moških in če so bile ženske dejavne, potem so bile dejavne na nižjih eh, funkcijah. Na ta način smo lahko tudi bolje podpirali ambicije ženska. Na ta način bomo lahko izboljšali ravnotežje med spoloma povsod eh, po inštitucijah. Welcome. Gospa Lebajova, hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, dobrodošla, eh, gospa Turtelbum, v našem odboru. Vaša energija, vaše izkušnje bodo gotovo veliko prinesle tudi nam v našem odboru, zato se tega veselim. Na, v belgijski ste V Belgiji ste delali na eh, zelo pomembnih eh, vprašanjih eh, in to v državi, ki je kompleksna, da ne bom rekla komplicirana. Mm, prepričana sem, da boste zelo dobro lahko upravljali kompleksen evropski proračun in kompleksne revizije. Omenili ste um, vaše kriterije, uspešnosti in tako dalje. Vi imate to izkušnjo, da lahko gledate stvari iz dveh vidikov, iz nacionalne in z evropske ravni. Eh, in omenili ste, kako, pomembne, kako pomembna je kakovost informacij, eh, ki jih eh, države članice posredujejo. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, v zvezi s tem, ali eh, bi računsko sodišče moralo imeti možnost, da se neposredno obrne na evropske eh, države in zahteva od njih informacije. Ali bi želeli ohraniti status quo in eh, zahtevali informacije samo preko komisije. Vi to poznate iz obeh vidikov in zato me zanima vaše mnenje. Hvala lepa. Ja, Eh, zanesljive in eh, točne informacije so ključnega pomena, če želite upraviti dobro revizijo. Eh, računsko sodišče sledi glavnemu cilju in ta cilj je nadzor uh, Eh, uporabe evropskega proračuna. Zato se mi zdi ključno, da eh, se najprej obrnemo na Evropsko komisijo. Vemo, da približno 80 odstotkov eh, evropskega proračuna se financira z, z drugih ravni, lokalne, regionalne, ravni občin. In zato se mi zdi pravilno, da se najprej uh, od komisije zahteva uh, te informacije, ki jih na to komisija uh, zahteva od uh, držav članic. Če bi se računsko sodišče obrnilo neposredno na države članice, potem uh, moramo biti zelo pozorni na uh, pravne uh, vidike, uh, kajti v tem primeru bi moralo sodišče te informacije pridobiti in na to pripraviti pr, uh, um, poročilo, na to, to poročilo posredovati sodelovati z državami članicami in tako dalje. Naš glavni cilj je uh, delo z komisijo in samo, če bi bilo to res neuspešno, bi se lahko obrnili na države članice, ne bi pa začela z tem. To bo namreč precej zapletlo postopke. Treba je delati uh, preko Evropske komisije in mislim, da je to tudi najboljši pristop. Eh, ne moremo pa izključiti možnosti, da bi se obrnili tudi na države članice. Gospod Flanagan, izvolite. Hvala lepa. Dobro je, da bomo naredili nekaj v zvezi z eh, razmerjem med spoloma, če bomo potrdili vas. No, slabo pa je, da bomo spet imenovali politika. Dobro. Zakaj ste odstopili v zvezi s tisto zadevo? No, moje informacije so, da ste ugotovili, da davek ni bil ustaven, zato ker je davek že obstajal. Ne vem, ali to drži. In zanima me, Glede na to, da je ena od vaših nalog ta, da preverjate, da se sredstva porabijo tako, kot je treba, me zanima, ali menite, da dogodki spodkopavajo vašo verodostojnost. Še nekaj vprašanj. Kaj menite o tem, da bodo lajki zmedeni zaradi dvojnega revidiranja? Kajti imeti bi morali samo enotno revizijo. Če pride do napake, ne bi smelo biti razrešnice. A ni tako? Tretje vprašanje, stopnja napake. Pred korekcijo bi morali uporabiti stopnjo napake in to oceniti, ne pa po korekciji. Hvala. So, Hvala lepa prvo vprašanje, če vlada sprejme odločitev, potem imamo tam seveda sodišča, ki lahko suspendirajo določene postopke, to je pravilo, sodišča so neodvisna, samostojna in to je pravilo, to se je zgodilo tudi v mojem primeru, ampak to se zgodi tudi v številnih drugih primerjih, potem pa se pač vlada odloči. Gre za analizo post factum, analizo so naredili, ne samo v mojem primeru, ampak tudi seveda v drugih primerjih. Drugo vprašanje, da sem političarka, ampak prepričana sem, da je lahko širok nabor izkušenj prednost na računskem sodišču. Trenutni člani računskega sodišča so ljudje, ki so izkušeni, naprimer na evropski ravni, bili so evropski poslanci, bili so ministri, so tudi tehnokrati, nekateri imajo tudi akademsko ozadje. In mislim, da kot kolegi računsko sodišče deluje dobro in prednost bi bila, če bi sodišče imelo širok nabor profilov stopnje napake. Mislim, da je dobro, da pri obravnavi razrešnice trenutno delajo z mnenji s pridržkom. Rezultat poročila ne sme biti samo kaznovalne narave, ampak mora biti tudi konstruktiven in kurativen. Izboljšave so tiste, ki so potrebne. Če začnemo z novim projektom, potem si lahko predstavljam, da na neki točki zadeva ne teče dobro, ampak če izvedemo poročilo in podamo predloge za izboljšave, potem je to dobro. Če je možnost, da se izboljšave uvedejo, potem bi morali delati v tej smeri. Ne gre za to, da bi v poročilu neprestano samo kazali s prstom. Mislim, da je najbolj pomembno to, da zadevo izboljšamo. Mislim, da je dobro, če delamo s pridržki, zato da lahko rečemo, pogledajte, stopnja napake je nizka. V 50, primerih, v 50 odstotkih primerov je takšna, v 50 odstotkih pa takšna. Torej, jasno je, kam gre stopnja napake 4,8, 4,9 in tako naprej. Če je tako, potem je jasno, da je možnosti za izboljšave veliko. In mnenje s pridržkom nada možnost, da delamo ne binarno, ampak tudi v odtenkih sive. Takšna je tudi realnost. Mi potem lahko zadeve izboljšamo. Gospod Balčitis, izvolite. Pa še gremo pri meni, ki je. Hvala, gospa predsednica. Draga kandidatka nobenih dvomov nimam v zvezi z vašimi izkušnjami. Vesel sem, da bomo izboljšali ravnovesje spolo, če bomo imenovali vas. Moje vprašanje je naslednje. Veliko izkušenj imate na različnih področjih. Podobno velja tudi za druge člane računskega sodišča, bili pa ste tudi ministrica. Bili ste tudi članica upravnega odbora pristanišča v Antwerpnu. Bili ste tudi v občinskem svetu v Antwerpnu. A ni to na skrižje interesov? Zanima me vaše mnenje v zvezi s tem. In moje naslednje vprašanje je povezano s prejšnjim, torej v zvezi z kakovostjo podatkov. o kateri smo govorili prej. Računsko sodišče ne more podati ustreznega mnenja, zato ker države članice še niso predložile ustreznih podatkov. O tem že več let govorimo. Vi imate nekaj izkušenj na tem področju. Bili ste namestnica ministra za finance. Zanima me torej, ali menite, da bi morali imeti na voljo jasen postopek. Postopek, ki bi veljal v primerih, ko se zagotavljajo negotovi podatki. Ali bi morali organi na nacionalni ravni potem prevzeti več odgovornosti, morda neposredno odgovornost. Hvala. Hvala lepa. Takoj, ko in če bom postala članica računskega sodišča, bom odstopila z vseh drugih funkcij. To je jasno. Pred dvema letoma sem zapustila vlado, ne gre za to, da bi torej takoj po mestu v vladi prosila ali se prijavljala za članico računskega sodišča. Bila sem članica odbora za zonanje zadeve v Velikem parlamentu, takoj bom seveda odstopila tudi kot članica mestnega sveta in tudi odstopila bom iz upravnega odbora pristanišča v Antwerpnu. Če bo kdo menil, da je treba sprejeti še kakšne ukrepe, jih bom. Če bomo imeli posebno poročilo o mojem, tako rekoč, pristanišču, potem bom seveda stopila stran. Za to revizijo bo potem odgovoren kak drug član, za to, da poskrbim, da ne bo nobenega vtisa o navzkrižju interesov. Ampak čisto jasno mora biti, takoj bom odstopila z vseh funkcij. Res je, včasih je težko dobiti točne podatke in zadeva je lahko še bolj zapletena. Naprimer, včasih je treba podati strategije držav članica preprečevanja brezposobnosti v določenih državah članicah. No, to je zapleteno, kajti pri nekaterih državah gre za to, da je problem brezposelnost med mladimi, pri drugih je problem brezposelnost starejših. Potem dobiš vse te podatke in iz tega je treba poskusiti sestaviti poglobljeno analizo in celovito sliko. Ena od možnosti je, da poskrbimo, da računsko sodišče bolj sodeluje z nacionalnimi revizijskimi organi. Trenutno že imamo odbor za stike, kjer poteka veliko srečanj, imamo tudi veliko stikov z nacionalnimi organi, ampak morda bi bilo dobro, če bi tudi nacionalni revizijski organi naredili več na tem področju, da bi bolj revidirali projekte, ki se sofinancirajo z evropske strani kjer sodelujejo torej komisija in lokalne ter regionalne oblasti. Če bi bolj sodelovali na tej ravni, bi morda hitreje in lažje dobili dobre in točne podatke. Sama sem bila ministrica za finance in proračun v flamskem parlamentu. Če bi računsko sodišče želelo imeti podatke, so pač poslali samo računsko oziroma elektronsko pošto in mi smo to poslali brez problema. Gre za majhno regijo v veliki Evropi, zato je pač nam preproste pošiljati podatke. Naši podatki so manj raznovrstni računsko sodišče pa seveda dobi vse vrste podatkov. Hvala, gospod Stas, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, govoril bom nizozemsko. Ne samo zato, da razbremenim nizozemsko kabino, ampak da dam gospe Tortelbom možnost, da govori v svojem jeziku, ko bo odgovorila. Imam vprašanje. Eno uro pred tem zaslišanjem smo govorili o razrešnici za komisijo. Gospod Celer je poročevalec. Gospod Celer v poročilu navaja naslednje. Obžalujemo, da komisija izumlja vedno nove instrumente financiranja in tudi vedno nove sklade, kajti na koncu koncev je tako, da je preglednosti manj in pojavljajo se težave pri nadzoru porabe. Ko smo se sestali s člani računskega sodišča pred eh, nekaj tedni, smo v delovni skupini gospoda Dejonga povedali, da računsko sodišče nima dostopa do ECB. Zdi se mi, da je to trend v EU. Iščejo se finančni instrumenti in skladi zunaj proračuna EU in tudi ECB ima vedno več pristojnosti. V parlamentu nimamo upogleda v to. Mi nimamo upogleda v to v okviru postopka razrešnice. Kaj menite o tem? Ne samo kot nekdanja političarka, ampak tudi kot eh, morbitna bodoča članica računskega sodišča. Torej, kaj bi morali storiti? Najlepša hvala. Če si preberemo računsko sodišče in njihove komentarje v zvezi z proračunom EU in finančnim upravljanjem ter proračunskim upravljanjem lahko vidimo, da plačila tečejo dobro in da se to izvaja pravočasno, ampak da ni dovolj prožnosti. skrbi nas, da se bi lahko pojavile težave v naslednjem večletnem finančnem okviru. Ko govorimo o finančnem upravljanju, pa seveda obstajajo različni komentarji. Imamo vedno več skladov, imamo vedno več eh, finančnih instrumentov, države članice imajo včasih težave s črpanjem sredstev, obstajajo določeni postopki, ko govorimo o velikih infrastrukturnih projektih, tudi iz Antwerp na to poznam, včasih se pojavljajo težave pri izvajanju vsega skupaj. To je trend, ki se kaže tudi v državah članicah. Vedno več se dela z skladi in včasih to pač e, ni mogoče. Včasih potrebujemo posebne finančne instrumente, če želimo privabiti zasebne vlagatelje. Mislim, da moramo poskrbeti, da je vse skupaj mogoče nadzirati, da zagotovimo preglednost. Jaz sem političarka, imam politično ozadje, ampak seveda se zavedam, da bom morda postala članica računskega sodišča in potem bom morala z ekipo pripravljati dobra poročila in poskrbiti moramo, da bodo zadeve tekle dobro, skupaj z vami bomo preverjali vse skupaj in ko delamo skladi, se zavedamo, da je to instrument za sodobno upravljanje. A? Preglednost, jasnost, to je ključnega pomena. Ne moremo dopustiti, da se ne bo vedelo, v kateri skladi se uporabljajo, v kateri državi, katera sredstva se uporabljajo, katera ne in tako naprej. To sem opazila tudi v svojem političnem življenju, nimamo pregleda nad dolgoročnimi obveznostmi in včasih dobimo potem negativno presenečenje. Mislim, da bo to moja naloga. To lahko vidimo zdaj tudi v letnih poročilih. Imamo jasne komentarje strani računskega sodišča v zvezi s tem. Tukaj moramo biti previdni, ampak zadeva mora biti res jasna in pregledna. Kot računsko sodišče moramo biti sposobni dobro preučiti, kaj se dogaja s temi sredstvi, zadeva mora biti pregledna in jasna. To spada k temeljnemu načelu Evropske unije. Tudi parlament mora biti vključen v to, zato da lahko parlament seveda sodeluje pri nadzoru. Tudi sama sem na seznamu govornikov. Vaša kandidatura se mi zdi dobra, kajti potrebujemo več izkušenj na področju migracije. Prejšnji teden smo bili v Grčiji in bili smo v dveh taborih in tam smo si pogledali, kakšne so razmere. Ko obravnavamo to temo, ugotavljamo, da denar pač izginja. Ne vemo pa, zakaj se denar porabi. Ali se to popije, poje ali porabi za stranišča. Denar preprosto izgine. No, morda je to malce preveč kritično, ampak pač denar izgine ne vemo, ali je zadeva ustrezno zastavljena ali ne. Lepo bi bilo, če bi se na sodišču bolj ukvarjali s to temo. Kajti vidimo, da še nismo tam, kjer bi morali biti. To je zelo pomembno področje in to je problem, s katerim se spopadajo vse države članice. V Italiji imajo veliko težav, ampak tudi v Grčiji in v Italiji se torej soočajo z problemi. In vesela sem, da boste prispevali k temu in veselim se že vaših izkušenj. Imam pa vprašanje, ki ga zastavim vsakemu kandidatu in kandidatki. Zanima me, ali se boste, če boste sprejeti, preselili v Luksemburg ali okolico, zato da boste dejansko lahko tam to, kar je. Hvala lepa, gospa predsednica. Posem se strinjam, da potrebujemo več izkušenj. In v preteklosti je kandidatka sodelovala v razpravah na področju migracijske politike, In uh, glede na to, da je bila tako zelo intenzivno vključena v te razprave, bi se mi zdelo smiselno, če bi imeli neko obdobje cooling out, kot, kot bi se temu rekli, zato da uh, ne bi takoj prešla iz eh, teh eh, žgočih razprav, eh, katerim smo bili priča na to funkcijo. V kolegiju računskega sodišča bo njena izkušnja prav gotovo pomembna, ampak v moji skupini pa bo to izkušnjo težko zagovarjati. Če sem življenjepis dobro razumela, je to obdobje ohlajanja že bilo izvedeno in to obdobje ohlajanja je mnogo daljše od zahtevanega. Poročevalec, zdaj, kasneje? Lahko bi morda zaključili tole izmenjavo, potem pa bom podal končni komentar. Izvolite. Hvala lepa, hvala za vprašanja v zvezi z migracijami. To je zelo zapletena tema, ne samo za politike, ampak tudi za druge. Če želimo dati denar in proračunska sredstva za to, da pomagamo določenim državam članicam, potem je to pomembno vprašanje. To drži. In računsko sodišče je prav tako povedalo, da trenutno ni strukture za poročanje o tem ali pa struktura ni ustrezna za to, da bi poročali o virih namenjenih begunski krizi. Poročila o porabi za migracijsko krizo, za migrante in tako naprej morajo biti boljša. Prav gotovo obstaja veliko manevrskega prostora za izboljšave, da to rečem zelo milo. Bila sem ministrica za migracije v svoji državi, to je bilo še pred eh, migracijsko krizo ali begunsko krizo in v svetu PNZ smo že takrat začeli govoriti o tem, kakšna bi morala biti skupna migracijska politika v Evropski uniji in spraševali smo se, kako bi lahko pomagali najbolj ranljivim državam v Evropski uniji, zato da bodo lažje premustile krizo. In prav imate. Tudi v poročilih vidite, da zadeva ni dovolj konkretna, ni dovolj jasna. Ne ve se, ali se denar porabi dobro. Proračun evropskih institucij v zvezi z nadzorom na meji in v zvezi z upravljanjem migracij se povečuje, zato je to pomembna tema in to bo to pomembna tema tudi za računsko sodišče, kajti delamo z denarjem davkoplačevalcev in davkoplačevalcem moramo biti sposobni pokazati, da se denar porablja učinkovito in smotrno. Vendar težko je dobiti dobre podrobne podatke, to je osnova za vsako delo revizijskega organa, ampak zadeva je tudi relativno nova. dela imamo z državami članicami, pa tudi s partnerskimi državami. Gre torej za pomembno vprašanje in vesela sem, da je v letnem programu za leto 2018 omenjenih pet poročil, ki bodo pripravljena v zvezi z migracijami in varnostjo. Bolj kot bomo revidirali na podlagi uspešnosti, bolj sem prepričana, da moramo temu nameniti več pozornosti v prihodnosti. Hvala, zdaj pa poročevalec. Samo še vprašanje. Luksemburg. Seveda živela bom v Luksemburgu. Ne morem potovati vsak dan med Antwerpnom in Luksemburgom. Mislim, da je tudi prestolnica Luksemburga. Zelo lepa najela ali kupila bom stanovanje, kakorkoli že, ampak tam bom živela. Saj mora človek priti na vse zadnje domov v prijetno okolje po napornem dnevu. Uh, Poročevalec, hvala, čisto na kratko. Obdobje ohlajanja. Škoda, da je Belgija kraljestvo, ne pa republika. V Estoniji imamo predsednike in popolnoma zakonito je, naprimer, da nekdani član računskega sodišča dobi denar za ohlajanje, obenem pa prevzame funkcijo predsednika. No, o tem bi lahko govorili. Ne vem, ali je to dobro ali slabo, ampak to je zakonito. Ampak nekaj sem želel povedati. V tem odboru ne govorimo o tem, ali potrebujemo več poklicnih revizorjev ali politikov. To je izpostavil gospod Flanagan. Ne, to ni tema danes. Danes govorimo o kandidatki. Moje stališče je, da smo lahko veseli, da imamo dobro kandidatko. In gospod Flanagan, vas gledam. Prepričan sem, da niso vsi politiki slabi. Nekateri so dobri. Ja. Thank you very much. Dank, damit... Hvala lepa. S tem je zaslišanja konec. Zdaj bomo zasedali za zaprtimi vrati. Tisti, ki ne spadate sem, imate zdaj pet minut časa, da zapustite dvorano in v petih minutah se morajo skupine tudi odločiti, kako bodo glasovali.